Welcome to everybody. We can take our... Hvala. Sicer nas ni zelo veliko v dvorani, vendar sem vesela, da so tu predstavniki posameznih političnih skupin eh, pondilja, ki je in nekateri pač pridejo malo poznaje. Eh, Nadaljevala pa bom v italijanščini. Začeli bomo takoj z dnevnim redom. Torej, prva točka sprejeti dnevnega reda. Ali se strinjate z dnevnim redom? Če nihče ne nasprotuje, je dnevni red sprejet. Druga točka sprejeti je zapisnika seje, tudi če tu ni nasprotovanja, potem veljata zapisnik za sprejet. Mm, kar zadeva sporočile predsednice, samo ena. 17. marca čez dva dni do povdan ob desetih bo srečanje um, in kot predsednica odbora sem tudi povabljena na ta sestanek in sicer na um, prireditev Unimeda, to je omrežje univerz uh, sredozemlja. Uh, gre predvsem tudi za sodelovanje z Magrebom in eh, gre pa predvsem za sodelovanje v sredozemskem prostoru na znanstvenem področju. Mislim, da bo to na vsak način zelo zanimiva prireditev in predstavila bom tudi resolucijo, ki jo je parlament sprejel novembra in sicer za vzpostavitev konkretnih sodelovan med evropskimi univerzami in študenti, torej univerz iz sredozemskega prostora, predvsem pa gre tudi za to, da bi um, begunci študentje eh, lahko um, študirali kot gostje. Um, gre za tri eh, italijanske univerze in sicer eh, tri severno italijanske univerze, ki so se odločile, da bodo gostovali 50 sirskih študentov beguncev. E, tak, torej, tako Mogarinjevi kot tudi pristojnemu komisarju sem pisala pismo in opozorila na pomembno pobudo. In seveda eh, je to um, v prostovoljna dejavnost univerz in univerze so se za to odločile, vendar smo tudi mi opozorili, da se nam to zdi pomembno in še eh, današnje tolmačenje in sicer se tolmači v francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, danščino, grščino, španščino, portugalščino, češčino, estonščino, mađarščino, litvanščino, poščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino. Ta seja se kot vidno prenaša po spletu potem eh, odloč, sklepi koordinatorjev z 18. februarja so bili poslani vsem in ker ni bilo eh, ugovora, so ti sklepi s tem sprijeti. Razen tega med dokumenti najdete kratko poročilo v angliščini o eh, misiji v Pilsen in sicer v novembru lanskega leta in preden bomo začeli sedaj s poročilom, eh, oziroma z mnenjem, ki sem ga sama pripravila, želim dodati še naslednje. Po eh, eh, pogovorom s komisarjem Navračičem na zadnji seji smo, sem že poslala pismo podpredsedniku Timmermansu in zaradi ne ker nisem prijela odgovora eh, podpredsednika komisije, je tudi predsednik Šulc poslal eh, pismo gospodu Junkeru za leto kulturne dediščine 2018. Eh, to je bil predmet dveh uradnih resolucij in sicer eh, resolucije parlamenta in eh, sveta ministrov v času italijanskega predsedovanja in želela bi si, eh, nimam še nobenega uradnega obvestila, vendar želela bi si, da bi eh, ta pobuda bila sprejeta strani komisije in zdi se mi pravilno, da vas na to opozorim, kajti tudi komisija je rekla, da bi to bila pomembna pobuda, tako kot tudi nekatere države članice. Če ste strinjate, pa bi sedaj začeli z obravnavo mnenja ki je zelo pomembno, obravnava pomembno temo. In sicer gre za um, poročilo na lastno pobudo eh, odbora za zaposlovanje, predvsem um, kar zadeva socialno vključenost in vključevanje beguncev v trg dela. Um, To je tudi za nas zelo zanimiva tema in zato smo na osnovi 54. člena pripravili mnenje. Želimo biti bolj vključeni v to področje, kajti gre pri tem tudi za izobraževanje. Tako da smo si razdelili pristojnosti med kulturo in zaposlovanjem, imeli bomo izključne pristojnosti, kar zadeva izobraževalno politiko, kulturo, kulturno raznolikost, mladinsko politiko in šport. In skupno pristojnost, kar zadeva eh, poklucno, poklicno usposobljenost vse življenjsko učenje. Priden predstavim to mnenje, želim povedati, da je rok za vložitev predlogov sprememb 21. marc ob 12. uri. Glasovanje v odboru za kulturo bo 26. aprila, v odboru za zaposlovanje pa 25. maja. Veste, da um, se moramo držati teh rokov in zato um, je treba opozoriti na naslednje prednostne naloge. Um, krizo, begunsko krizo je treba obravnavati eh, celovito in treba je predvsem um, posvetiti večjo pozornost izobraževalnemu sektorju. Something problem in translation. Yes, sorry. I've not got your Italian, Madam Chairman, but I have. Torej, angli, ne slišim angliškega tolmačenja, temveč imam v slušalkah nek drug jezik oči. Ok, so va? Allora, I, I, uh, did, you see, did you hear anything? A, niste slišali nič, ali kako? Rekla sem, da sem poskusila uh, se osredotočiti na nekatere prioritete in sicer celovit pristop pri obravnavi begunske krize v Evropi. Gre za humanitarno krizo, za begunsko krizo. In tu je treba povdariti tudi temeljno vlogo izobraževanja in kulture in dostopa do izobraževanja. Vemo, da je to pogoj za socialno vključevanje, pri mladih pa se s tem preprečuje tudi izkoriščanje. In um, treba je družinam dati občutek, da se investira v njihovo prihodnost in treba je predvsem zagotoviti tudi ustrezno kulturno posredovanje. In zato so pomembne pobude, kot so različne platforme, um, da bi um, zagotovili, da se. Um, Mm. študijski programi ustrizno in izobraževalni programi ustrizno tudi priznajo in da se ugotovi, v čem je vsebina teh programov. In razen tega je treba govoriti seveda tudi o večji podpori, eh, tudi finančni podpori za vključevanje beguncev v izobraževalni proces, kajti eh, tu eh, gre tudi za otroke, ki ne ostanejo samo nekaj mesecev, temveč več let in zato 30 ehm, milijonov več je predvidenih za leto 2017, ki smo tudi na osnovi resolucije, ki smo jo sprejeli skupaj z odborom DEVE. Vem, da bodo to obravnavali tudi na konferenci maja 2017, kjer bodo organizirali humanitarni vrh, potem medkulturni medverski dialog, potem vseživljansko učenje, politika za mlade, pa tudi šport, ki je eh, pomemben eh, instrument vključevanja. In naslednja tema, ki jo želimo povdariti, je spodbujanje pobud, ki omogočajo eh, boljše sodelovanje ne samo med eh, organi, temveč tudi med nevladnimi organizacijami, kajti nevladne organizacije so pogosto tisti, ki si prvi, ki se kot prvi trudijo za boljši sprejem beguncev tudi v izobraževalne sisteme. In razen tega je treba pozoriti na pobude, eh, ki so še malo skromne eh, strani komisije, naprimer Erasmus, ali eh, ustvarjalna Evropa. Tudi tu so predvideni eh, projekti vključevanja. S komisarjem Navračečem smo se pogovorili o tem, da eh, so to sredstva istih programov, niso dodatna sredstva. 2017 moramo pri proračunu seveda razmisliti tudi o novih eh, virih in tudi o fleksibilnosti. Eh, s pogledom na vključevanje beguncev in predvsem na področje izobraževanja. In zadnja točka, in s tem sem tudi že pri koncu, ta pobuda, eh, torej gre za izobraževalne koridorje. In po jutrišnjem v Bruslju bomo imeli eh, prireditev eh, z Unimidom in tam se bo govorilo o tem, torej kako najlažje sprejeti begunce tudi kot študente v univerzitetne programe. To je bila sedaj na kratko predstavitev mojega mnenja. Um, zelo pa sem seveda tudi radovina na vaš odziv. Hvala. Petra. Petra. Ja, hvala za ta zelo eh, dober uvod v to temo. Želim um, navizati na razpravo, ki smo imeli zadnjič s Navračičem. Veste, da sem ga zelo okarala za to, da komisija začenja na novo interpretirati Erasmus Plus in da sredstva iz programa Erasmus Plus um, usmirja v obladeva, obladovanje begunske krize med drugim je rekel, da želi s tem plačati jezikovne tečaje za begunce. Ehm, zelo nedvoumno smo povedali, da to ni naloga Erasmus Plus in da to tudi ni v skladu s cilji, ki smo jih svoj čas opredelili za Erasmus Plus in da ne moremo sprijeti, da komisija samovoljno spreminja cilje, ki smo jih določili za Erasmus Plus oziroma jih interpretira na novo. To je zelo nevaren akt, vemo, kako pomemben je program Erasmus, in eh, kakšno, da je veliko povpraševanje po teh sredstvih, tako da je vsako leto pravzaprav več projektov, kot smo jih sposobni financirati z eh, malo sredstvi, ki so na voljo. In zato je treba še enkrat zelo jasno povedati, da vse, kar eh, želimo storiti na področju obvladovanja begunske krize, eh, kar zadeva jezikovne tečaje, kar zadeva vključevanje beguncev v našo družbo, da se to ne sme financirati iz obstoječih sredstev, temveč da se mora to zgoditi preko dodatnih sredstev, tako da ne bomo prišli v malo čuden položaj in da nam eh, bo kdo poznaje očital, da sredstva iz Erasmusa Plus sedaj tudi že namenjamo beguncem. To ne more biti v nikogaršnjem interesu da bi interkulturne projekte ehm, da se financirajo interkulturne projekte iz Erasmusa plus to je v redu, ampak eh, jezikovne, za jezikovne tečaje pa to ne velja, kajti to eh, ni v skladu s cilji tega programa in mogoče bi morali eh, to še bolj jasno formulirati. Med, medkulturni dialog v projektih da, vključevanje tudi eh, pri čemer bi želela vključevanje videti malo širše, tudi vključevanje socialno zapostavljenih, prikrajšanih skupin v družbi, tudi tu gre za vključevanje, ampak če gre eh, izrazito, naprimer izritno za jezikovne tečaje, pa se to ne more financirati z Erasmus, zato je treba najti druge možnosti in to je treba malo bolj jasno formulirati tako, da bo zajeta tudi kritika, ki smo jo izrazila in ki so jo podprli v glavnem tudi drugi, da ne bodo potem rekli, ampak v poročilu piše nekaj drugega. Razumem to skrb in da je to treba bolj jasno eh, zapisati, kolega, kolegica Trajen. Najprej se želim opravičiti, da sem prišla tako pozno, ampak kmetje so bili le bolj učinkoviti pri blokadah, kot sem mislila. Gospod, eh, gospoda Malinova, žal danes ni tu, ker ima obveznosti v Sofiji in zato želim prebrati njegovo izjavo. Kot poročevalec v Senci pravi, število prosilcev za azil in azilanto, eh, eh, azil je tako visoko kot še nikoli prej. In treba je sprijeti. Um, seznam ukrepov, ki eh, predvidevajo kratko in srednjeročne rešitve. Treba je seveda eh, okrepiti tudi varovanje meje in samo čas bo pokazal, kateri ukrep bo res uspešen, ampak nekaj je res. Evropska unija bo ostala še naprej med glavnimi zagovorniki človekovih pravic. Mnoge prosilce je treba poslati nazaj, ker so nezakoniti ekonomski priseljenci. Nekateri Siriji eh, se bodo vrnili, ko bo spet postavljen mir v njihovih državah. Mnogi eh, bodo verjetno hoteli ostati pri nas, če gostujoče države omogočajo hiter dostop eh, do izobraževanja in do možnosti, potem bo do ti eh, mladi begunci imeli tudi več možnosti eh, in to jim bo pomagalo tudi v primeru, da se bodo nekoč vrnili in razen tega izobraževanje, predvsem tudi sredstvo za posredovanje vrednot gostujoče države in eh, to bo na vsak način pomagalo pri uspešnem vključevanju. Seveda se soočamo z veliki, številnimi problemi, če se s tem ne bomo soočili, bomo imeli dolgoročno še večjo krizo. Eh, vključevanje v družbo in v trg dela, pa pomeni tudi, da je treba priznati um, um, um, usposobljenosti, ki so jih te osebe že pridobile. In vse to je stri, eh, treba storiti ob spoštovanju vrednot um, Evropske unije in treba je zavrniti um, ksenofobijo. Um, pri otrocih je pomembno predvsem, da se hitro naučijo jezika, tako da eh, se lahko čim prej udeležijo rednega pouka. Misli, da je mnenje uravnoteženo, sicer pa bo predložil predloge sprememb. Treba je um, um, razlikovati med prosilci za azil in begunci, potem treba je še bolj izpostaviti kulturo in izobraževanje kot pomembni za vključevanje, potem eh, ukrepi za usposabljanje za različne skupine beguncev in eh, treba je usposobiti tudi tiste, ki delajo z begunci da um, izvajo ustrezne ukrepe. Tako kot je povedala Petra Kamart, um, pa je res, da se to ne more financirati iz sedanjih izobraževalnih programov Erasmus, Plus, temveč to so po eni strani naloge držav članic, po drugi strani pa je to treba eh, financirati iz večjih skladov, kot je Evropski socialni sklad ali tudi skladov, ki so bolj primini za financiranje vključevanja v trg dela, kajti um, programi za izobraževanje um, so tako in tako um, preskromni in je preveč povpraševanja, potem izmenjava učiteljev, um, izmenjava najboljših praks, um, izmenjava učiteljev, zato gre v teh uh, programih za izobraževanje, potem tudi športna srečanja, tu, eh, to seveda tudi pomeni vključevanje uh, Eh, begunto, ampak da bi eh, posebej namenjali denar iz tih programov za eh, integracijo, to ne bi bilo dobro, kajti to bi vodilo do nezadovoljstva v državah članicah in s tem bi se začela tudi razprava o zavisti in zato moramo vzeti v roke dodaten denar, ne pa uporabiti denarja iz obstoječih programov, v katerih je itak, tako in tako že premalo denarja za to. Hvala. Voilà. Hvala, gospa eh, predsednica. Eh, ta, to predlagano mnenje seveda ni v skladu z našimi mnenji. Gospod Čambas, ki je neporočevalec v senci, jaz ga nadomeščam njegovi odsotnosti. Število beguncev v EU je zelo veliko in strategija za vključevanje bi lahko imela sicer določene vrednote, ampak treba je vnaprej opraviti oceno učinko, čank, učinka tega. E, tako, da, ker lahko bi se izkazalo to tudi kot neizvedljivo. Pogosto ne vemo, kako lahko prispevajo k naši družbi ali so e, ali imajo takšne poklice, da se lahko vključijo v trg dela, potem kakšne so možnosti, da se lahko naučijo jezik države, v kateri so na vsak način, to so še določena nerešena vprašanja. Pri tretjem poglavju se predlaga podvojitev sredstev za takšne krizne razmirja za področje izobraževanja in države članice se mogoče s tem ne strinjajo. Če se zahtevajo dodaten denar, treba se vprašati, odkud bo ta nov denar prišel. Um, davki so že previsoki za uspešne politike rasti v številnih državah članicah. Um, tudi Erasmus Plus zato ni primern, to so že povedali kolegici pred mano, ampak naprimer, um, sklad za strateške naložbe ali tudi drugi skladi. Um, tudi um, za tam je verjetno že dovolj projektov, Eh, ki želijo imeti denarja iz teh skladov. Razen tega eh, poročilo eh, govori tudi o skupnih vrednotah za begunce in prosilce za azil, ne pravimo pa, kaj so te skupne vrednote. In ali naj bi države članice vzpostavile izobraževalne koridorje na univerzah za gostovanje um, beguncev. Mislim, da bi to bilo um, poseganje v nacionalno globalno pristojnost in kam naj bi to vodilo, da bi imeli na vseh univerzah EU kvote za begunce, to verjetno ne bi bil predlog, ki bi bil sprejet v državah članicah. E, torej, na vsak način pa bomo pripravili še predloge sprememb e, s konkretnimi predlogi. Odgovorila bom poznajem. Kolega Bild. Kolegica Bild. Ali ne, kolega Morganova? Tudi jaz sem hotel povedati, da se mi zdi, da je zasnova tega mnenja pravilna. Eh, seveda pa pri um, um, predlogih sprememb lahko poskrbimo še za večjo jasnost. Moram reči, da neke stvari, nekaj, kar, je zadivalo, e, kar so povedali kolegi, je že izrazilo določene bojazni. To je mnenje, ki se nanaša na begunce in jaz ne bi vnaprej izključil da bi to veljalo tudi za tiste, ki nimajo um, statusa prosilca za azil. Um, kar zadeva sredstva, danes eh, imamo pri peti točki možnost za bolj strateški, strateško razpravo o tem in to ne bi bilo povezano samo z letom 2017. Gre za večletni finančni okvir 2014-2020 in ker vemo, da ta parlament ni eh, izglasoval tega finančnega okvira, smo v stanju, da damo določene predloge, da bi upoštevali določene situacije, med eh, tem je begunska kriza seveda tudi nekaj novega. In ko gre za finančno obvladovanje nečesa novega in se zato poskuša uporabiti sredstva iz starih skladov, potem to ne bo funkcioniralo, temveč zato je treba predvideti nove sklade. Ampak mislim, da bomo pod eh, peto točko dnevnega reda lahko poglobljeno razpravljali o tem. Hvala. Marekal in potem zver. Hvala. Samo zelo na kratko. Na vsak način podpiramo uh, eh, idejo eh, tega, ideje tega mnenja, ampak ko si to preberemo, potem ugotovimo, uh, da so možne še dopolnitve, ampak nismo pa proti idejam iz tega mnenja nasprotno. E, postavlja se vprašanje, ali e, je treba vključiti, vključiti revizijo e, večletnega finančnega okvira s pogledom na izdatke za izobraževanje in kulturo. In ko govorimo o socialnem vključevanju um, beguncev, potem druga točka in ta druga točka je povezana s prvo. Mislim, da bi bilo prav tako pomembno, da pisno določimo, da vsi izdatki, vsa sredstva, ki bodo namenjena temu, da naj so najboljša možna investicija za Evropo, s tem pridobimo prijatelje, tem gradimo mostove v prihodnost. In s tem prispevamo tudi k razumivanju in k popuščanju napetosti v družbi. To so na vsak način pomembne točke in še zadnja stvar. To je pa bolj detaljno vprašanje glede na izobraževanje. Tu je na vsak način treba poskrbeti za to, da se bo zgodila integracija v normalno, normalni šolski sistem, normalne razrede, ne pa da se vzpostavijo eh, ločene oblike za begunce. Begunce je treba vključiti v naše šole, v naše izobraževalne ustanove in univerze in seveda tudi v našo družbo. In na koncu potem naš tri dela. Hvala. Kolega Zbir, prosim. Hvala lepa za besedo. Verjetno se vsi zavedamo nevarnosti sporednih družb in uh, popolnoma logično je, da si uh, prizadevam za to tako na evropski ravni, kako tudi na nacionalni ravni, da se spostavijo neke celovite strategije za vključevanje, za izobraževanje in usposabljanje uh, prebežnikov oziroma imigrantov. Uh, sveda se pa vse začne in konča pri denarju. Zdaj, uh, ena opcija je, uh, da uh, bi bilo potrebno zagotoviti dodaten denar. Eh, drugo opcijo, kot smo slišali iz ECR pa, da je težko zagotoviti dodatne eh, sredstva za področje izobraževanja. Jaz mislim tudi, da se da najti kompromis med obema pristopoma čistima, da je v šolskih sistemih v vseh državah še dovolj rezerve, da se del denarja lahko preusmeri tudi v, v, v to dejavnost. Eh, nisem pa prepričan, da ga je dovolj, da bi lahko brez dodatnih sredstev zagotovili uspešno integracijo eh, teh kategorij, eh, ki so potrebni izobraževanja jezikovnega in kulturnega. Eh, posebej seveda treba eh, paziti na otroke. Ne? Eh, praktično nobeno leto se ne bi, smelo, ne bi smeli izgubiti. Eh, sem pa, sam pa delim eh, mnenje z gospodom, da morda koridori ali pa ločene oddelki eh, dolgoročno zagotovo niso rešitev. Ne? Kratkoročno, ko se eh, pridobivajo osnovna jezikovne veščine in pa znanja, ja, dolgoročno pa bi eh, takšni koridori in eh, ločene oddelki pomenili eh, reprodukcijo sporedne družbe, kar ni naš cilj. É, eh, e assim, prega. Samo še kratka pripomba, da ne bo nastal nesporazum. Mislim, da je še naprej v pristojnosti držav članic, da izvajajo svoje dožnosti in sicer, da vzpostavijo dovolj izobraževalnih zmogljivosti za šolski sistem in tudi za vključevanje beguncev in eh, migrantov. Mislim, da je to naloga, ki jo kot Evropska unija ne moremo prevzeti, kajti zato eh, naša sredstva nikakor ne zadoščajo in to bi tudi presegalo naše pristojnosti iz pogodb. To, kar lahko naredimo, je, da pozovemo države članice, da to storijo in sicer, da oblikujejo integrativne razrede ki begunske otroke eh, integrirajo vredno šolstvo in zato zagotovijo sredstva. To, kar lahko storimo v evropskem proračunu, je maksimalno to, kar se lahko še doda pri projektih, pri medkulturnih projektih, torej nek dodatek. In zato bi lahko vzeli tudi sredstva iz Erasmus, ali program za ustvarjalno Evropo. Eh, In kar je prav tako možno in očitno je že bil sprijet tak sklep eh, v zvezi s humanitarno pomočjo v begunskih eh, eh taboriščih, ki niso v Evropski uniji, temveč v Jordani ali Libiji, torej da bi denar, eh, ki ga namenjamo za humanitarno pomoč, da bi velik del teh sredstev bil uporabljen za izobraževanje otrok v teh begunskih taboriščih. Mislim, da to bi lahko rekli, kajti to tako piše tudi v poročilu in to je denar, ki ga damo na razpolago mi in na to lahko vplivamo, sicer pa um, ne moremo storiti kaj več, kot da pozovemo države članice, da izpolnijo svoje dožnosti na področju izobraževalne politike. To, kar pa lahko storimo mi, je spodbujanje medkulturnih projektov, ampak ne moremo pa prevzeti naloge, ki je pravzaprav v pristojnosti držav eh, članic in to velja tudi za jezikovne tečaje za begunce. To je nacionalna naloga, ki jo je treba rešiti na nacionalni ravni in tu ne moremo kaj dosti pomagati. Torej, naloga izobraževalne politike je in ostaja v pristojnosti držav članic. Hvala. Sprašujem komisijo, ali želi eh, kaj dodati, prosim. Hvala, gospa predsednica. Eh, samo na kratko, jutri pri eh, javni predstavitvi bo gospa Galjaco povedala še kaj več o tem, kar pripravljamo mi. Eh, gospa predsednica je rekla, da smo bili malo zadržani doslej na ravni komisije. Kot veste, komisija Eh, za konec aprila v okviru Evropske agende za migracijo pripravlja ukrepe za legalno migracijo in eh, predvideli bomo tudi ukrepe za vključevanje, za integracijo. Ampak seveda bo kolegi še odločil, kakšni ukrepi bodo dejansko predvideni. Eh, kajti pri tej begunski krizi ne gre samo za integracijo. Doslej eh, torej omenjala so se evropska sredstva, ampak kot rečeno, ti ukrepi še niso dorečeni in eh, kolegi bo še o tem odločal druga točka v zvezi s predlogi, torej ta pristop lahko podpremo sedma točka, ki se nanaša na eh, koridor in unimit, podobno kot gospa Kosta, eh, se bomo sestali tudi mi s eh, predstavniki unimida in videli bomo, ali je ta predlog primiren ali ne, po tem pogovoru. Torej, moramo na vsak način razmisliti, kako izobraževalnim ustanovam pomagati, da podpirajo begunce, ki prihajajo v Evropo v nekem prvem trenutku, potem pa tudi srednjeročno, eh, kako pomagati tistim, ki imajo perspektivo, da lahko ostanejo v Evropi. V nekaterih državah članicah je to tudi že kar dobro steklo, torej to je naš pristop jutri pa bo gospa Galjaca povedala več in potem, kot rečeno, naslednji sestanki, ki bodo konec aprila. Hvala. Jutri bomo imeli torej ta sestanek. Ta tema je zelo kompleksna in to kažejo tudi vaši prispevki. Um, seveda, nekatere zadeve so neophodno potrebne in to sem tudi že zapisala ali hotela zapisati v mnenje, ampak ni pa vse tako jasno, ker pač tudi ni, um, ne more biti tako dolgo mnenje. Um, govorimo torej o beguncih. Um, to je predlagal tudi odbor za zaposlovanje, da se uporabi ta terminologija. Potem druga stvar je vključevanje, integracija. Torej, tu imamo na eni strani seveda krizne razmere, torej prvi trenutek in potem na drugi strani vključevanje in to je seveda prepuščeno državam članicam in v pristojnosti držav članic in države članice morajo definirati standarde sprejema in vključevanja, ki so sprejemljivi in čeprav so izobraževalni sistemi seveda avtonomni, pa je treba zagotoviti nek zadovoljiv način vključevanja beguncev, potem tema mladoletnikov. To je seveda posebno vprašanje. Tudi v konvenciji o beguncih eh, se govori o tem, da imajo eh, mladoletniki eh, pravico do posebne mednarodne zaščite in to nočemo storiti koraka nazaj. Torej, mladoletni imajo na vsak način pravico, da se jih vključi v izobraževalni in šolski sistem, ne glede na to, ali imajo status begunca ali ne. Torej, um, in naša celina upam, da bo še naprej ostala pri tem pristopu. torej Petra Kamadeva, Ljubert in drugi so rekli, da tudi jaz ne govorim o dodatnih eh, skladih v Evropi, temveč rekla sem, da v okviru humanitarne pomoči Evropa danes zagotavlja 32 milijonov sredstev za humanitarno pomoč in znotraj tega sta samo dva odstotka namenjena izobraževanju. Eh, mladih eh, v begunskih taboriščih, pa tudi v Evropi v okviru te humanitarne krize. In mislim, da naj bi večji delež bil namenjen izobraževanju in da eh, je ja, um, seveda treba najprej zagotoviti za nujno pomoč beguncem, ampak potem takoj pride že izobraževanje. Erasmus Plus in tudi drugi programi niso tisti, odkudr bi lahko vzeli sredstva za redno vključevanje, sedaj govorim seveda o odraslih, ampak menim, in to, kar je povedala Petra, je prav. Erasmus predvideva sredstva tudi za strateške ukrepe in pri tem bi lahko tudi podpirali eh, kulturne projekte, projekte nevladnih organizacij, ki bi lahko bili namenjeni eh, temu cilju. Zato sem misl, na to sem mislila, jaz nisem um, mislila, da je treba iz Erasmus Plusa financirati um, uh, torej redne programe. Uh, bila sem tudi svetnica za šolstvo v naši regiji, v svoji regiji in seveda vem, da so skladi za vključevanje v trg dela, za socialno vključevanje na regionalni ravni. In e, potem je seveda odvisno tudi od posamezne države, kako, za, e, v, za kakšne namene uporablja denar, naprimer iz Evropskega socialnega sklada. E, tudi to, kar je povedal gospod Zver, e, parlament je to tudi že predlagal komisiji, da naj se predvideva, da za to novo krizo eh, se predvidijo tudi predvidijo sredstva. Um, torej, dodatna sredstva in da ta sredstva ne jemljemo iz obstoječih programov, moramo si seveda eh, ogledati prioritete za leto 2017-2020, to je res in parlament bo ustrajal na tem. Hvala. Vaši prispevki se mi zdi so bolj pojasnili celoten okvir, za katerega gre in jaz se bom potrudila pripraviti še boljše mnenje. Hvala. Sedaj pa naslednja točka. A to je kolega Zdrojevski? Kolega Zdrojevski? Ja, v bistvu primarno Zdrojevski. E, čo je, la preparacija. In sicer gre za priprave na povolilni pregled večletnega finančnega okvira 2014-2020, prispevek parlamenta pred predložitvijo predloga komisije. Naj vas le spomnim, da bo poročilo na lasno pobudo pripravil odbor za proračun Evropskega parlamenta in sicer eh, gre za eh, pregled večletnega finančnega okvira. Odbor za kulturo pa bo podal svoje mnenje. Vi ste poročevalec, gospod Zdrojevski, in dajem vam besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Za začetek naj povem, da ne bom prebral osnutka eh, svojega mnenja, kajti eh, ta osnutek ste prejeli. Povedal bom le, katere so najpomembnejše točke v, z našega vidika. Eh, trije problemi se pogosto pojavljajo in te moramo posvetiti svojo pozornost. Najprej plačila. To je problem, ki ga poskušamo rešiti, ampak se vedno znova vrača pomembno je, da se izognemo neporavnanim plačilom na področju kulture. Druga točka. To so izobraževalni in kulturni programi, še prav posebej Erasmus. V odboru za kulturo zagovarjamo te programe. Vemo, kako zelo pomembni so ti programi in vemo, um, kakšne cilje smo si zastavili na tem področju. Tretjič, zelo pogosto se dogaja, da se spopadamo z brezposobnostjo med eh, mladimi, zato potrebujemo tudi ustrezna sredstva. Potrebno je storiti vse, eh, kar je v naši moči, da zmanjšamo brezposobnost med mladimi. Vsi zelo dobro vemo, da kultura in pa izobraževanje nista v eh, pristojnosti skupnosti. Na področju izobraževanja smo pristojni za le majhen eh, delček in zato eh, si moramo še toliko bolj prizadevati za to, da ne bi bilo vrčevanja na tem področju. In sedaj sem pri četrti točki. Zelo pomembni so eh, programi za izobraževanje in pa pridobivanje novih veščin. To eh, pomaga pri boljši zaposljivosti. Pomembno je tudi, da vedno znova upozarjamo na to, kako pomembni so ti projekti in da te projekte tudi ustrezno zaščitimo. In še ena točka pri seji tega odbora vedno znova pojavljamo, kako zelo pomemben je medverski dialog v boju proti nestrpnosti ali pa zapiranju eh, ali pa pomankanju odprtosti z drugimi besedami in vedno znova opozarjamo na to, da je kultura najboljši instrument za odgovor na številne znanstvene razprave, ki eh, potekajo. gre za eh, razpravo o reviziji večletnega finančnega okvira. In ko razpravljamo o tej temi, moramo opozoriti tudi na to, da je sedaj vlagan eh, še manj eh, in od leta 2014 bi morali izboljšati prožnost. Čas je, da izpolnimo to svojo obljubo in tiste države članice, ki sodelujejo oziroma želijo sodelovati v eh, programih, eh, moramo omogočiti lažji dostop. Še enkrat bi se rad zahvalil za zadnje mnenje eh, z tega področja. Kolega je dejal, da jezikovne, jezikovno znanje ni predmet programa Erasmus. Dobro, najlepša hvala. Gre za zelo pomemben eh, pregled eh, teh večletnih eh, programov. Sedaj pa dajem besedo Morganu in potem drugim poročevalcem v senci. Helgi Trupel. Gospod Morgana, najprej najlepša hvala. Rad bi se zahvalil poročevalcu Andreju Zdrojevskemu za kakovost pripravljenega mnenja. Seveda je to eh, zelo kratko mnenje, eh, ampak vsebuje veliko eh, tem, ki so vključene v večletni finančni okvir 2014-2020. Mm, seveda gre tukaj predvsem za področje, ki so v pristojnosti našega odbora. Sedaj pak vsebini. Rand bi predstavil nekaj predlogov sprememb, eh, ki se nanašajo na podrobnosti. Eh, gre za zamude pri izvajanju programov z eh, strani različnih inštitucij. Določeni programi so novi in se težave pojavljajo zato, druge težave so bolj strukturne narave. Recimo, kreativna Evropa to eh, je eh, program, eh, ki bo pričel delovati v prihodnih mesecih. Trenutno potekajo pogovori z Evropsko investicijsko banko. Erasmus Plus pa je program, ki je povzročal težave že v preteklosti, predvsem, ko gre za programe za mladino. Eh, tukaj gre za sodelovanje z organizacijami mladih. Težave se pojavljajo predvsem z decentralizacijo razdelitve eh, sredstev, eh, torej za strani nacionalnih agencij. Dostop do sredstev je preveč omejen in potem je tukaj še program Evropa za državljane. Potrebno je povdariti, da je sredstev za ta program izjemno malo in to eh, je program, ki govori o evropskem državljanstvu. Gre za demokratično udeležbo naših državljanov. Poleg eh, teh programov pa so tukaj tudi vzpodbude za zaposlovanje mladih v okviru jamstva za mlade po eni strani je eh, potrebna podpora držav članic, eh, po drugi strani pa tudi ustrezen nadzor nad porabo sredstev. Potrebne so tudi povezave med Evropskim skladom za strateško vlaganje ali tako imenovanim Junkerjevim načrtom in pa eh, programom, kot je recimo obzorje 2020. Sredstva za ta program je nujno potrebno pridobiti nazaj. Večletni finančni okvir in revizija eh, tega okvira sta tesno povezana. Gre za politike novega parlamenta, eh, ki pa ni eh, glasoval o tem večletnem finančnem okviru. Zaradi tega je potrebno ta program pogledati z vidika trenutnega programa in ga ustrezno tudi prilagoditi. To je predvideno tudi v 17. členu poslovnika tako da eh, lahko Evropski parlament izpolni svoje zakonite zavese. Ni še bila rešena vprašanje neporavnanih plačil in to povzroča velike težave. Poleg tega pa tudi nismo pričakovali velikega pritoka beguncev na evropsko ozemlje in to je problem eh, oziroma pritok, ki ne usiha. Tukaj je sistem kvot, eh, govora je tudi o reviziji Dublinske uredbe. Pri tem pa se je potrebno posvetiti tudi eh, programu za sprejem beguncev. Prejšnji teden je bil v okviru programa Kreativne Evrope podan predlog v zvezi s tem in prihodnji teden bomo imeli posvet eh, na eh, temo uloge izobraževanja in kulture pri integraciji eh, priseljencev in beguncev. Tudi Navročič je napovedal strategijo v tem smislu. No, poročevalec o tem govori v zadnjem odstavku, mogoče bi lahko spregovorili o tem še nekoliko podrobneje tako da eh, bomo bolj izpostavili ali osvetlili posamezne teme. No, narečem še sledeče. Pozor. 500 milijonov državljanov Evropske unije želi, da spoštujemo svoje zaveze, da izpolnimo svoje obljube in da odgovorimo na njihova pričakovanja in uh, zato jih nikako ne smemo razočarati. Hvala lepa, kolega Jurek in potem uh, kolegica Trpel. Najlepša hvala. To uh, poročilo me zagotovo ni presenetilo. Uh, prva točka eh, so neporavnana eh, plačila, ki predstavljajo del evropskega proračuna. Eh, vendar pa se ta znesek vedno povečuje in zanima me, ali je sedemletno obdobje še zmeraj primerno in ali ustreza dinamiki sprememb v Evropski uniji. Mogoče bi potrebovali pregled vsaki dve leti, čeprav ta pregled ne pomeni nujno povečanje sredstev. Drugi odstavek. Ne moremo se strinjati eh, z eh, podaljšanjem pobude eh, za jamstvo za mlade. Vem, da je parlament glasoval za podaljšanje, ampak mislim, da je neodgovorno, da pozivamo k podaljšanju, dokler komisija ne bo predložila svoje presoje. Dokler ne vemo, ali je ta instrument tudi učinkovit, ali lahko res trdimo, da zagotavlja dodano vrednost. In ko bo komisija podala svojo presojo, se moramo zavedati, da eh, si bo komisija želela poročati o uspešnosti eh, svojega predloga in potem obzorje 2020 in program Povežimo Evropo. EKR eh, poziva, da omejimo prerasporeditev sredstev v Evropski sklad za strateška vlaganja, zato podpiramo predlog eh, poročevalca, da zmanjšamo vpliv eh, te prerasporeditve sredstev na različne programe. Jaz eh, sem bil eden izmed tistih, ki nismo želeli, da bi oduzemali oziroma prerasporedili sredstva iz programa Obzorje 2020. Kulturni in izobraževalni programi, umestni pregled mora biti predviden, zato da bi preverili učinkovitost in pa eh, kakovost eh, programa eh, Evropa za državljane. Potrebno pa je poskrbeti tudi za boljšo zakonodajo. Zaradi tega nismo za pavšalno zvišanje sredstev, dokler nimamo za to ustreznih argumentov. Le majhen del proračuna Evropske unije oziroma ta argument ne dovoljuje um, ustrezne učinkovitosti. Uh, včasih, ko sem bil javni uradnik uh, na področju zdravstva, so mi rekli, uh, da uh, imamo le majhen delež državnega proračuna in zaradi tega nas, uh, na nas ni takšnih pritiskov, kot recimo na področju izobraževanja, ki predstavlja 32 odstotkov. Uh, torej, potrebno se je izogniti negativnemu učinku evropskega financiranja, kajti to eh, škodi ugledu Evropske unije in negativno vpliva tudi na proračunske postopke. Torej, naši predlogi sprememb bodo izpostavili te točke, zahtevali bomo trajnostno financiranje evropskega proračuna, učinkovito proračunsko politiko in pa ustrezne pristojnosti za države članice, ki naj bi če bomo seveda v Združenem kraljestvu ostali del Evropske unije. Um, Najlepša hvala, Helga Truppel. Rada bi začela z programom plačil. Res je, da se zelo pogosto srečujemo z tem problemom in v Evropskem parlamentu smo zelo pozorni, ko gre za to vprašanje. Eh, svetu in komisiji pogosto povdarjamo, da je potrebno na tem področju kaj storiti in eh, povdarjamo, da ne želimo, da bi se to eh, ponovilo, da bi se ponovno znašli v podobni situaciji. Vprašanje integracije tujcev in pa eh, beguncev, o tem smo razpravljali že v okviru prejšnje točke, to bo seveda vplivalo na velike programe, kot recimo na Erasmus, na Kreativno Evropo in na Evropo za državljane to pomeni, da eh, moramo ne le zagotoviti, da se izognemo vsem težavam s plačili, ampak da moramo storiti vse v okviru tega večletnega finančnega okvira, da bi povečali eh, sredstva za te programe, kajti nujno potrebujemo več sredstev, da bomo lahko v okviru teh programov storili več, predvsem, eh, ko gre za program Evropa za državljane. V okviru tega programa bi več lahko storili za večkulturni eh, dialog eh, in v okviru tega pregleda moramo zagotoviti lažje izvajanje programa. Mislim, da je to eden izmed naših ciljev. Kajti slišali smo veliko kritik, eh, kar zadeva dostop do tega programa, torej storiti moramo vse, kar je v naši moči, zato da bi ta program tudi finančno ustrezno podkrepili. Na ta način se bomo lahko rešili težav, ki se pojavljajo v državah, članicah in eh, na področju integracije oziroma vključevanja beguncev. Preden dam besedo poročevalcu, me zanima, ali bi komisija rada podala svoje mnenje. Ne, torej dobi besedo poročevalec. Izvolite. Najlepša hvala. Gospa predsedajoča, za vse pripombe, pa tudi za prijateljske besede. Seveda bomo izkoristili to priložnost, zato da bi okrepili tiste elemente, ki so že vključeni v te programe. Tukaj še prav posebej govorim o zapoznelih plačilih. Seveda želim povdariti tudi, da sem imel uh, omejitev glede števila besed uh, v tem mnenju in zaradi tega seveda nisem mogel zajeti vsega. Določeni programi potrebujejo večletno financiranje in če tega večletnega financiranja ni, potem eh, tudi ni zagotovljena stabilnost teh programov. Naj eh, na koncu omenim še sledeče. Vsi smo bili proti temu, da bi programu obzorje 2020 oduzeli sredstva. To se je namreč že enkrat zgodilo eh, iz številnih področjih, eh, so bila prerasporajena sredstva v Junkarjev načrt sedaj pa naj bi Junkarjev načrt uporabili za to, eh, da pokrijemo izdatke na področju izobraževanja in kulture. In če se glede tega strinjamo, potem moramo to tudi ustrezno zapisati. Toliko torej z moje strani čakam na predloge sprememb kolegov. 23. marec pa je rok eh, za uložitev predlogov sprememb. Najlepša hvala torej, eh, glede na to, da je eh, prisotna Evropska eh, komisija, bi rada izpostavila zagotovitev sredstev za program Kreativna Evropa in Erasmus. Poleg tega pa bi radi tudi zagotovilo, da Evropska komisija v svoji oceni pregleda večletnega okvira upošteva eh, tudi mnenje komisarja Navračiča, eh, kajti eh, kulturne storitve morajo biti bolj zastopane v tem programu, kot so bile v preteklih letih. Tako, dragi kolegi, rok za vložitev predlogov spremembe 22. marec do 12. ure. 15. in 16. junija eh, bodo glasovali v poročilu v odboru za proračun in potem eh, na plenarnem zasedanju. Zahvaljujemo. Zahvaljujem se poročevalci in sedaj prehajamo na naslednjo eh, točko. Zahvaljujem se vsem našim gostom, ki so tukaj z nami. Eh, imeli bomo namreč eh, izmenjavo mnen. Imeli smo že razpravo na to temo, ampak potrebna je eh, tudi razprava z pristojnimi generalnimi direktorati v Evropski komisiji EAC in CEMEC. natančno moramo poznati časovnico eh, tega novega finančnega eh, instrumenta. Naš odbor izjemno zanima, kako eh, napredujejo pogajanja z Evropskim skladom za strateško vlaganje, zanima nas časovnica, predvsem pa nas zanimajo kriteriji za uporabo tega finančnega instrumenta. Kaj ti mislim, da potrebujemo? ustrezne informacije, tako eh, da eh, bo do zagotovljena zagotovila tudi za vlagatelje v eh, državah članicah. Gospa Rekalde, gospod Bartak, 15 minut vam dajem za to predstavitev, potem bodo sledili, sledilo vprašanje kolegov in pa vajni odgovori. Najlepša hvala. Zelo vesela sem, da smo lahko danes eh, tukaj z vami in da eh, lahko eh, predstaviva jamstveno schemo za kreativno Evropo. Zelo vesela sva, da sva lahko danes tukaj in skupaj bova izvedla to predstavitev. Naj nakratko predstavim eh, pravni okvir, eh, kajti eh, to je pomembno za program Kreativne Evrope. Gre za uspodbujanje kulturne raznolikosti, hkrati pa tudi konkurenčnosti industrije, kar zadeva specifične cilje, naj eh, povem, da sta dva cilja še prav eh, posebej pomembna v okviru trenutne scheme. Gre za ukrepitev eh, finančnih zmogljivosti majhnih in srednje velikih podjetij in sicer na trajnosten način in pa ustvarjanje novih podjetniških modelov in to je posebno v skladu z programom Kreativne Evrope. Torej, katere so eh, temeljne karakteristike te jamstvene scheme. Naj poudarim, eh, da je to nova schema in zato eh, je potekal obsežen posvet z različnimi deležniki, z predstavniki majhnih in srednjih velikih podjetij, z predstavniki svetovalnih družb, z politiki in tako naprej katere, eh, kateri so, eh, katere so glavne točke te nove scheme. Eh, predvsem gre tukaj za dva elementa. Prvič za izgradnjo zmogljivosti. Zakaj? Zaradi tega, ker se kreativna področja srečujejo z zelo velikimi težavami pri dostopu do financiranja, prav posebej zaradi tega, ker politika ne razume posebnih značilnosti eh, teh eh, področji. Zaradi tega je potrebno zagotoviti vključitev finančnih posrednikov, ki bodo zagotovili boljše razumevanje. Potem pa eh, še druga, eh, bolj klasična komponenta, gre za dostop eh, do ulagan, do zaščite, do, za zaščito pred finančnim tveganjem. Tako. Naj nakratko preletim kriterije za pridobitev posojil za majhna in srednje velika podjetja. Tri glavne kriterije imamo. Prvič, majhno in srednje veliko podjetje mora delovati na kulturnem eh, področju. Torej mora eh, spoštovati eh, to definicijo kreativnega sektorja, ki temelji na zakoniti uredbi programa za kreativno Evropo, zaradi tega, ker želimo zagotoviti doslednost. Gre za celo vrst vrsto eh, področji od eh, arhitekture eh, do literature in tako naprej. Obsek je res izjemno široko zastavljen. Drugi kriterij je, da mora to biti ali mikro ali majhno ali pa srednje veliko podjetje. Eh, dve definiciji majhnih in srednje velikih podjetij imamo. Prva definicija je potem v skladu eh, z eh, zakonskimi temelji kreativne Evrope. Tukaj ne gre zgolj za majhne in srednje velika podjetja, ampak tudi za mikropodjetja. Poleg tega pa smo izpostavili tudi, da mikropodjetja morda ne izpolnjujejo povsem uh, definicije uh, za majhne in srednje velika podjetja zaradi tega, uh, ker uh, imajo določen delež uh, tudi uh, javne ustanove, recimo uh, tukaj gre za gledališča, uh, ki bi na ta način tudi imela dostop do sredstva, torej ta obseg smo razširili tudi za muzeje. Gre. Torej, če se spomnimo, vsi drugi pogoji, potem uh, lahko uh, vključimo uh, tudi uh, te inštitute. Finančni inštituti pogosto zahtevajo uh, osebno jamstvo. Torej, kar je zelo pomembno v okviru te jamstvene scheme, je, uh, da ne zahtevamo obsebnega osebnega eh, prevzema tveganja, recimo eh, pri pridobitvi hipoteke. Finančni inštituti eh, bodo, kolikor je le mogoče, uporabili sredstva za kritje kolateralne škode in mislim, da bo to izboljšalo zmogljivosti financiranja tukaj eh, gre eh, za delovni kapital, za upredmetena in neupredmetena stalna sredstva in podobno. Sedaj pa zagotovitev ustreznih zmogljivosti. finančni inštituti bodo dobili uh, ustrezna določila, ki bodo veljala za vse, uh, ki bodo sodelovali v tem projektu. Torej, tukaj ne gre za odprt sistem, eh, ki bo na voljo vsem finančnim inštitutom, na voljo bo le določenim finančnim posrednikom. Uh, pomagala pa naj bi ta schema predvsem pri znižanju tveganja, uh, ki se pojavlja na uh, tem uh, specifičnem sektorju. Uh, Torej gre za okrepljeno izgradnjo zmogljivosti, ki se osredotoča predvsem na dejavnosti eh, na eh, tem področju, torej gre za zelo ciljno usmerjene dejavnosti. Glede na to, da je to nov finančni instrument, potrebujemo uh, tudi uh, izjemno uh, dobro kampanjo ozaveščanja javnosti, uh, ki se uh, bo osredotočila tako na finančne inštitute, kakor tudi na kreativni sektor kot uh, takšen. Ta jamstvena schema se bo ukvarjala predvsem z finančnimi inštituti, medtem ko se bodo službe komisije uh, ukvarjale z uh, eh, seznanjanjem uh, eh, kreativnega uh, sektorja. Zelo pomembna novost pa je, da bodo finančni posredniki morali predstaviti akcijski načrt za majhna in srednje velika podjetja. To bo uh, del uh, prošnje za pridobitev uh, sredstev. Na ta način uh, bomo lažje vključili majhna in srednje velika podjetja. In naj izpostavim le eh, nekaj načrtovanih eh, dejavnosti. Organizirali bomo različne dogodke v državah članicah, uporabili eh, bomo medijske izpostave ne le v državah članicah, ampak tudi v državah, ki sodelujejo z Evropsko unijo in to so izpostave, ki smo izpostavili v Eh, ki smo izpostavili v okviru programa Kreativna Evropa. Uporabili bomo uh, tudi uh, razne letake uh, in uh, spletne strani, uh, kjer bodo zagotovljene vse informacije. Na ta način želimo zagotoviti uh, kar najboljše obveščanje. V tem trenutku imamo sporazum uh, glede uh, temeljnih karakteristik um, in maja uh, naj bi uh, ta sporazum uh, tudi podpisali pri tem eh, pa seveda eh, tesno eh, sodelujemo z finančnimi inštituti. Banke bodo posredovali svoje plošnje in nekateri finančni inštituti bodo izbrani že v drugi polovici tega leta. obveščevalna kampanja uh, se bo nadaljevala takoj po uh, podpisu uh, sporazuma o prenosu pristojnosti. Uh, razpis pa bo veljal do leta 2020, tako da to je proces, ki se nadaljuje. In na zadnje, naj le povzamem to, kar sem povedala, katere so uh, temeljne lasnosti uh, te jamstvene scheme. Uh, okrepitev zmagljivosti, dostop eh, do eh, posojil, gre za eh, instrument, ki bo zagotavljal sredstva za mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki delujejo na področju kreativne industrije. Ta podjetja ne bodo prevzela osebnega tveganja. 120 milijonov evrov bo zagotovljenih do leta 2020 in pričakujemo učinek vzvoda, ki bo zagotovil približno 600 milijonov evrov. Udelež pa je na voljo vsem državam, eh, članicam eh, Evropske unije, eh, pa tudi vsem državam, ki imajo pridružitvene sporozume. Poskušali se bomo izogniti eh, zamudam in pričeti z izvajanjem že leta 2016. Najlepša hvala. <clears throat> From... Najčisto na kratko dodam eh, še nekaj besed eh, za vidika kulture. Eh, z Econnect tesno sodelujemo, eh, še prav posebej smo tesno sodelovali v zadnjih nekaj mesecih. Eh, zagotoviti želimo, da bi bili portfelji financiranja raznoliki in da bi zagotovili tudi zakonska določila eh, v zvezi z tem eh, na različnih področjih. Eh, so velika pričakovanja glede te jamstvene scheme in precej prepričani smo, da bomo čez nekaj mesecev po zagonu te jamstvene scheme, ko bomo izbrali prve države in pa prve banke, že priča ukrepom ustvarjanja zaupanja in pa boljšega sodelovanja med finančnim sektorjem in pa eh, sektorjem eh, kulture in pa kreativne industrije. Z tem uresničujemo enega izmed temeljnih ciljev programa Kreativna Evropa in to predstavlja velik korak naprej v primerjavi z prejšnjim eh, sklicom. Gre za povezavo kratkoročnih schem z dolgoročnimi schemami financiranja za majhne in srednje velika podjetja, eh, ki delujejo na področju kreativne industrije in pa kulture. Zatem smo odgovorili na poziv tega sektorja in na ta način želimo zagotoviti tudi, da bi eh, do leta 2020 ta instrument postal del kulturne krajine in da bi zares eh, pomagal eh, temu sektorju, da premusti težave na področju financiranja. Trenutno namreč na tem področju obstaja precejšna vrzel. Ozaveščanje bo pri tem eh, ključnega pomena. Eh, številni deležniki v eh, Evropski uniji že vedo, da ta schema prihaja. Obveščanje bomo začeli v tistih državah članicah, kjer se bodo programi začeli izvajati, potem pa bomo našo kampanjo razširili in uporabili bomo vsa sredstva, ki so nam na voljo, ostale partnerje, splet in tako naprej še prav posebej partnerji v okviru programa Kreativna Evropa. Mm, še prav posebej pa se moramo osredotočiti na tiste, ki so eh, najbolj upleteni v kulturni sektor v eh, teh državah. Najlepša hvala za eh, to kratko predstavitev. Seveda je še kar nekaj vprašanj, v katere bi se radi poglobili, ampak hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa dajem besedo kolegom, ki so za njo zaprosili, potem pa bom še jaz zastavila nekaj vprašanj. Helga Trupel najprej kot podpredsednica. Um, uh, hvala za predstavitev. Dolgo časa smo čakali na vaš predlog. In moram reči, da malce obžalujem, da nismo mogli začeti prej. Upam, da bomo sedaj s tem denarjem in tudi s vzvodom, s katerim lahko generiramo do 600 milijonov um, evrov, da bomo lahko tudi kaj ustvarili v tem sektorju. Imam pa nekaj vprašanj. Če pomislimo na pravno podlago in ko smo razpravljali o programu Evropa, je bilo jasno, da tukaj ne želimo vključiti samo malo in srednjih velikih podjetij, ampak da želimo vključiti tudi male kulturne projekte. In zato vas prosim za odgovor, ali bodo razpisi odprti tudi za majhne kulturne projekte. Če namreč želite tudi vključiti v teh okoliščinah eh, projekte, ki se ukvarjajo tudi z begunci med kulturnim dialogom in če želite ustvarjati um, to državljanstvo, potem potrebujemo denar tudi za male kulturne projekte. Zanima me, če je to možno. Rekli ste, da, da je do zdaj eh, na voljo to samo malim eh, podjetjem. Ampak zanima me, kako je s projekti, kjer ne gre za služenje denarja, ampak gre za bolj neprofitno dejavnost. O tem smo se namreč pogovarjati v našem programu in zato me zanima vaš odgovor. In rada bi se prepričala politično, da so pokriti tudi mali projekti, mali kulturni projekti, da so pokriti z temi jamstvenimi schemami. Grazie, eh, koleg. Najlepša hvala. Kolega Zdrojevski. E, również bardzo się cieszę z tego, że ten program. E, tudi mene veseli, da bomo zdaj končno začeli s tem programom. Pogrešali smo ga in veseli me, da zdaj lahko govorimo o tem, da se bodo investicije v kulturo obravnavale kot investicije, da to niso samo izdatki. Ampak nekaj pa me zanima. Očitno to v različnih državah različno pomeni. Kaj mislimo za sami temi kategorijami? Tukaj imamo subvencije, posojila in tako naprej, torej grants, loans in tako naprej. Posojilo je nekaj, kar dobiš in kar potem vračaš. Imamo pa tudi različne možnosti glede um, ob, obres, obresti. Tukaj gre za jamstveno schemo za to, da se lahko projekti izvedejo, kako pa je z obdavčitvijo. Zanima me, kako to dejansko deluje v praksi. Kaj to pomeni, če bo zdaj investiranih te 120 milijonov in kaj točno se bo s tem financiralo? Te kolega Libačka. Hvala lepa, kolegica Libačka. Bardzo dziękuję. Moje pytanie jest bardzo podobne do Hvala lepa. Moje vprašanje je podobno kot to, kar so povedali že kolegi. nameravate ustvariti nek finančni mehanizem za podjetja, ki izvajo kulturne projekte, ampak ti projekti morda biti ne bodo vedno ustvarili nekega dobička. Včasih ga bodo, včasih pa to ne bo ustvarjalo eh, profita, ampak bo pa še vedno zelo pomembno za skupnost. Želi še kdo besedo? Luigi Morgana. Najlepša hvala. Poleg tega, da sem izjemno zadovoljen eh, zaradi tega, ker ste odgovorili eh, na to zahtevo za vzpostavitev jamstvene scheme, zanima me, če eh, predvidevate kakšne prioritetne kriterije. Drugič, Eh, kar zadeva vključitev eh, bank, mislim, da bi se znala zastaviti v veliko vprašanj in eh, mogoče bi bila dobrodošla kakšna podrobnejša ocena. Poleg tega. Eh, pravite, da uh, morajo finančni inštituti najprej dokazati, katere projekte so že podprli, uh, na kaj natančneje mislite. No, mislim, da to bilo že kar nekaj vprašanj, ampak še jaz bi rada dodala nekaj uh, pripomp. Kar zadeva kreativno Evropo, uh, so kriteriji razmeroma splošni, ampak ta novi instrument se na, ne nanaša le na banke, ampak tudi na finančne inštitute, ki so lahko izjemno različni. E, posamezne finančne inštitucije že zagotavljajo jamstva v eh, državah članicah. Torej, predvsem me zanima, iskanje uh, ustreznih izvedencev za izgradnjo zmogljivosti na tem področju. Ti izvedence ste že izbrali. Uh, zato uh, me zanima, katere kriterije ste pri tem uporabili. Morgano je prej omenil uh, kulturno industrijo, pa tudi neprofitne organizacije. Potrebno je oceniti uh, posamezne projekte, ali so to trajnostni projekti, ali uh, ti projekti kaj obetajo. Uh, gre tudi za združenja, za muzeje, gledališča, ki uh, seveda tudi morajo imeti možnost dostopa do te scheme, kar pa zahteva oceno tveganja. finančni eh, posredniki bi eh, morali eh, vzpostaviti mešan portfel, ki bo ustrezal različnim vrstam kulturnih organizacij. Rada bi vedela kaj več tudi o kriterijih, kajti Gre za različne sektorje, kulturne in pa kreativne, pa tudi za geografsko razprošenost programov. Kako boste izbrali najboljše programe? Mislim, da je to zelo pomembno. Potrebno je izbrati tiste um, kulturne inštitucije, ki pokrivajo celotni evropski spektr. Začenjamo sredi leta 2016, kar je razmeroma pozno eh, in vzpostaviti eh, želimo odprt sistem. Koliko finančnih posrednikov pričakujete eh, v okviru te scheme? Koliko bi jih lahko bilo izbranih? Najlepša hvala. Well, thank you. I will go through. Hvala. Odzvala se bom na posamezna vprašanja. Glede MSP-jev, mislim, da sem to povedala, sicer bom ponovila. V opredelitev MSP-jev ne sodijo samo mala podjetja, ampak tudi mikropodjetja. Mislim, da je to zelo pomembno in je torej predvideno. Torej, gre za mala, srednja in mikropodjetja, ki bodo pokrita z to schemo. Kar se tiče dobička, gre bolj za trajnostne projekte, kot pa za dobičkonosne projekte kot take. Torej, ko smo razmišljali tudi o primernosti MSP-jev, smo se odločili, da moramo izbrati tudi takšne, ki imajo eh, delež tudi javne ustanove, zato da bodo lahko tudi muzeji in javne ustanove eh, primerne za te scheme. Jasno pa je, da gre za inštrument, ki je odvisen od trga in uh, Eh, zelo pomemben je vidik trajnostni, ampak res bi rada izpostavila, da so tudi mikro uh, ustanove ali mikro enote primerne za oziroma so v skladu s to predelitvijo, kot sem povedala na začetku. Potem ste spraševali po portfelju. Treba je razumeti, da bo ta schema delež, delovala na podlagi upravljanja portfelja. Dostop do tega bodo imeli tudi eh, podjetje, ki bodo imela tudi tak ustrezen portfelj in raznolikost portfelja bo ocenjevan tudi pri izbornem procesu. In to bo 70 odstotkov bo uh, odvisno od, eh, se pravi, programa 25 pod portfelja. In tako bomo lahko v ta portfelj unesli različne sektorje, ki bodo zagotovili večno diverziteto. Glede geografske pokritosti, ta je odvisna od zneskov, ki bodo na voljo, kajti več denarja, kot je na voljo, večja je možnost da se vključi več držav. Trenutno ob razpoložljivem denarju ocenjujemo, da bi lahko pokrili deset finančnih institucij za trenutno razpoložljivim denarjem. Kot sem rekla, finančne omejitve so, ki tukaj bodo pač prepričile tudi, da se vključi več eh, finančnih institucij. Kar se tiče, um, eno, oziroma kar se tiče vzpostavljena kapacitet, bomo imeli razpis za um, tiste, ki zagotavljajo te kapacitete in to bomo sprožili takoj po podpisu sporazumov. Kdo bodo to lahko te akteri, ki vzpostavljajo kapacitete. To, lahko, eh, to je lahko kreativni sektor, lahko so finančne institucije, lahko so svetovalci. In trenutno smo namenoma pustili tukaj zelo široke možnosti. Torej ta ponudnik eh, zmogljivosti oziroma spostavitve zmogljivosti bo prevzel vse dejavnosti z tega področja. To so dejavnosti, ki bodo poštevale geografske spos, um, posebnosti in tudi posebnosti sektorja. Lahko bi se mobiliziralo veliko število strokovnjakov, ki bodo zagotovili zmogljivost oziroma vzpostavljanje zmogljivosti. Tudi ta razpis bo na voljo že v drugi polovici letošnjega leta. mislim, da sem pokrila vse, bi rad želel še kaj dodati, da čisto na kratko. Izbrana banka, ki bo sklenila pogodbo z Evropskim investicijskim skladom, bo na to začela izbirati podjetja ali izvajalce, eh, naj bodo to mali ali srednje velika podjetja ali pa javna podjetja. Eh, javni organi bodo to izbiro eh, izvedli na podlagi projektov. In bodo namenili posejilo za projekt. Govorimo torej o nekih organih, ki imajo pravico do tega denarja, vendar pa bo to seveda še vedno instrument eh, na podlagi projektov, kajti seveda potrebuješ projekt, da se sploh lahko za karkoli prijaviš, kar se tiče kombinacije različnih možnosti financiranja. Mislim, da je to popolnoma ločeno od tega, kar je komisija počenjala do zdaj. Imate zelo jasne določene uh, pogoje za, naprimer, financiranje um, določenih programov in imate določene scheme financiranja, ampak poleg tega pa bo možno, da bodo mala mik podjetja, mikropodjetja in pa poljavna podjetja tudi prejela posojila in za to posojilo boste prijeli uh, eh, v veliki meri jamstvo strani Evropske unije in zato bo uh, bankam lažje odobriti takšne, uh, eh, takšne posojila. Uh, Torej, tu, to je drugače, kot so posojila, ki jih dobite po, eh, v okviru ustvarjalne Evrope. Pa še nekaj bi eh, vas opomnila. Ta jamstvena schema zagotavlja različna jamstva. Za posojila, ki se dajo neposredno um, podjetjem, potem pa so to tudi jamstva za finančne institucije, to so posebna jamstva, ki so in zanimiva predvsem za najmanjše in mikropodjetja. Prela kolega Trupeljan, ki je pa je povedala. Še kolegica Trupelj, pa potem bi še sama nekaj povedala. Um. Prostite, da ustrajam, ampak res uh, moram to vprašati. Uh, že na začetku sem slišala, da ste omenili mikropodjetja ali mikroenote, mm, ampak v številnih državah članicah, predvsem tudi v Nemčiji, obstajajo uh, kulturni projekti, ki so popolnoma avtonomni, pa v veliki meri avtonomni in niso del nekih velikih institucij. Gre za kulturne projekte, ki delujejo na področju kulturnih izvajalcev. In zanima me, če so tudi oni lahko pravičenci v, za takšno schemo. Mislim, da si bomo res morali ogledati specifičen status uh, teh organizacij, da bomo lahko dali odgovor. Ampak, kot sem rekla, kriterij je bil tak, da smo ga skušali čim bolj razširiti v uredbi o ustvarjalni Evropi je pisalo, da mora biti to MSP, ki je lahko tudi mikropodjetje, ampak skušali smo tukaj čim bolj razširiti meje za to, da lahko vključi čim več kulturnih ustanov, mora pa ustrezati tej razširjeni opredelitvi MSP-ja. Tudi sama sem hotela še nekaj vprašati. Mm, pomembno je bilo to, kar je bilo rečeno tudi o nasprotnih garancijah, torej imamo eh, tudi nacionalne jamstvene scheme, kar je prav tako pomembno. Pa še nekaj v zvezi s pravnimi vprašanji in to se nanaša predvsem na izvajanje v sporazumu SEJ in sicer, kjer gre za jamstva mi smo v uredbo zapisali, da se ne smejo zahtevati osebna jamstva od operaterjev, kajti to je zelo komplicirano področje, kajti akteri pogosto nimajo velikega premoženja, gre boj za humani kapital. Vendar obstaja možnost, da bi kot so jamstvo eh, uporabili Ehm, pravice, intelektualne lastnine ali druga jamstva, ki niso osebna jamstva. Ampak kako se bo to v razpisu natančno opredelilo, tako da bo za tiste, ki sodelujo pri teh razpisih, jasno, zakaj gre vemo, da je težko za ta sektor dobiti kredit, ampak to je odvisno od vseh teh dejavnikov, ki sem jih naštela. Torej, da naj ne bi bila ta zasebna jamstva in kako, um, kako bodo poskusile banke dobiti ta jamstva. Kot ste rekli, gre za zelo pomemben element in tudi ta sporazum je tu zelo jasen in seveda bomo to zelo jasno tudi eh, povedali v naši eh, kampanji. Prego, Zrojevski. Gospod Zrojevski. Zrojevski. Zrojevski. Natomjast ponovni. Mislim, da sem zdaj dobro razumel, ampak slišali smo, da so tudi posamezne eh, kategorije, naprimer posojilo, subvencije in tako naprej, ampak lahko eh, pri posojilih gre lahko za kolo ali pa za denar, pri kreditih gre pa samo za denar. Zato me zanima, na kakšen način bodo dana na razpolaga finančna sredstva za mala, srednja ali mikropodjetja. Hvala. this um, this will follow the normal. Uh, Tu bodo obveljale običajne uh, trgovske oziroma komercialne prakse, banke bodo ponudile izdelke na trgu in te, iz, te izdelke pa bodo zaščiteni zaradi uporabe jamstvenih schem. Ampak banke bodo pač ponudile uh, izdelke na podlagi pač tržnih eh, pogojev. Upam, da sem s tem odgovorila na vaše vprašanje. Ali je še kakšno vprašanje? Seveda je to zelo kompleksna tema, kajti tu gre za finančni instrument, eh, ki je nov in s katerim bomo še eksperimentirali. Na vsak način smo eh, imi, hoteli imeti v programu Ustvarjalna Evropa nek instrument, ki tudi drugače ocenjuje instrument kredita v Evropi. In to v povezavi z ustvarjalno industrijo. Vendar v uredbi smo zapisali, da naj bi imeli do tega dostop profitne, neprofitne organizacije, tudi zelo majhna podjetja in da lahko zaprosi več subjektov skupaj v mreži za tak kredit. Um, ob koncu bo seveda Ehm, moralo biti tako, da bo od vsega začetka jasno, da obstaja ravnovesje um, tudi v uporabi tega instrumenta, da um, se to ne bo uporabljalo samo na severu ali na jugu, uh, in eh, da bodo predvsem tudi akterji vedeli, na koga se lahko obrnejo, na katere finančne institucije se lahko obrnejo, če želijo zaprositi za tak kredit ali posojilo. In ko bo ta konvencija enkrat opredeljena, bi bilo dobro, da bi nam jo pokazali čim prej. In potem se je govorilo o kampanji. Tudi v moji državi je veliko radovidnosti, kaj bo iz tega, ni pa jasnih informacij in zato bi bilo pomembno, da ko se bo začela informacijska kampanja, da se vključijo tudi nacionalni parlamenti, tako kot je predvideno v medinstitucionalnem sporazumu, naprimer za eh, sklad za investicije, za naložbe, tako da bo do komisija svet in parlament sodelovali pri tem projektu. Hvala. Eh, gospi Kari, gospodu Bartaku eh, za to predstavitev. Ostali bomo še naprej v stiku in pogosto se bomo še srečali. In takoj, ko boste imeli bolj podrobne informacije na